Tag. Man kann auch mal pünktlich anfangen. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie. Dobro jutro. Mislim, da lahko začnemo točno. Veseli me, da ste tukaj. Najprej bomo predstavili dnevni red. Kot lahko vidite v našem novičniku, bo dnevni red sprejet, če nimamo nobenih komentarjev. Tretja točka je sprejetje zapisnika. Postopek je standarden. Če komentarjev ne bo do konca današnje seje, potem bodo ti zapisniki sprejeti. Ta seja se prenaša tudi po spletu. V novicah pa najdete jezike, ki jim lahko prisluhnete. Četrta točka. Danes bomo govorili o imenovanju članice računskega sodišča, gospod Osmo. Danski član je nažalost eh, umrl. Danska pa predlaga gospod Jakobsen. Izvolite, beseda je vaša. You, Najlepša hvala, gospa predsednica. Spoštovani člani in članice odbora za proračunski nazor, gospe in gospodje, hvala, da ste mi dali priložnost, da se vam predstavim. V čast mi je, da lahko danes eh, sedim tukaj kot kandidatka za računsko sodišče Danske. Predstavila bom svojo motivacijo in svoje razloge za to, eh, zakaj želim postati kandidatka članica računskega sodišča, imam dva magisterija, enega na področju prava, enega na področju upravljanja. Kot lahko vidite v mojem življenjepisu, sem večino življenja posvetila uh, reviziji, imam več kot 20 let izkušen uh, eh, z področja reviziji poslovanja, skladnosti, pa tudi finančnih revizij. Delala sem v nacionalnem revizijskem področju uradu Danske, imam pa tudi mednarodne izkušnje. Bila sem namreč revizorka pri NATO tukaj v Bruslju. Počasi sem se povspela po hierarhiji Danskega urada. Bila sem pomočnica glavnega revizorja skrbela sem za kakovost, razvijala sem strategije za dobre odnose z deležniki in eh, vodila različne enote. Kot pomočnica generalnega revizorja sem bila eh, odgovorna za različne finančne eh, revizije, revizije poslovanja in skladnosti tudi za danski parlament. V danskem uradu sodelujemo s političnimi deležniki, kot eh, naprimer s parlamentom in eh, z odborom za javne račune. Delovala sem tudi na mednarodni ravni. Večkrat sem bila predstavnica za Intesaj, organizacijo vrhovnih eh, revizijskih organov na mednarodni ravni. Sodelovala pa sem tudi z drugimi tovrstnimi vrhovnimi institucijami sodelovala sem z drugimi eh, mednarodnimi organizacijami, Svetovno banko, Svetovno organizacijo računovodij in z institutom eh, revizorjev. Zbrala sem veliko znanja na področju mednarodnih revizijskih standardov in poskušala razvijati ustrezne standarde za vrhovne revizijske organe imam tudi izkušnje kot članica treh mednarodnih revizijskih organov, med drugim revizijskega organa Sveta Evrope v Strasburu, ki sem mu predsedovala tri leta. Do pred kratkim pa sem bila tudi članica revizijskega odbora Evropskega investicijskega eh, sklada in pa člana eh, odbora Evropske investicijske banke v Luksemburgu. Tekom svojega poslovnega življenja sem bila članica neodvisnih institucij, ki imajo zelo jasno etiko. In kot eh, morebitna članica računskega sodišča bi sledila istim standardom in isti etiki kot doslej. Pripričana sem, da mora Evropska unija državljanom pokazati evropsko dodano vrednost, pokazati mora dobršno mero vodenja. Moje izkušnje z področja Eh, javnih revizij, eh, moje izkušnje s področja vodenja, pa tudi moje mednarodne izkušnje bi bile zelo pozitivne za delo revizijskega sodišča, računskega sodišča. Pokazala sem že v preteklosti, da si prizadevam za učinkovito in smotrno rabo javnih sredstev. Na ta način moramo zaščititi davkoplačevalce svoje izkušnje, želim izkoristiti za to in sicer z področja eh, revizij poslovanja, da pomagam pri delu eh, računskega sodišča. Prizadevala si bom tudi za eh, dobre odnose s političnimi deležniki, s katerimi računsko sodišče sodeluje sodeluje pa tudi z Evropskim parlamentom in drugimi institucijami. Kot članica računskega sodišča bi naredila vse za to, da okrepim odnose z vsemi deležniki in da maksimiziram delo računskega sodišča. Prizadevala bi si za uh, hitro pripravljena poročila ob pravem času, kakovostna poročila. Če bi mi Evropski parlament in odbor za proračunski nadzor zaupala, potem vam lahko obljubim, da vam bom uh, prisluhnila in da vas bom vedno poslušala. Po mojem mnenju je bistvenega pomena, da so odnosi med računskim sodiščem in Evropskim parlamentom uh, odgovorni uh, in polni zaupanja. Hvala za pozornost. Odgovarjala bom seveda na vaše vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Jakobsen. Veseli nas, da je država članica ponovno predlagala žensko članico. To je dobro za računsko sodišče, sedaj pa dajem besedo gospodu Prčevacu. Spoštovana sednica, hvala za uh, besedo. Uh, please you take your headphone. Uh, eh, torej, uvodni uh, pozdrav kandidatki uh, za pomembno funkcijo članico Evropskega računskega sodišča. Uh, Eh, moram reči, da sem kar eh, impresioniran z njeno preteklo karjerno pot, ki je pravzaprav tesno povezana z eh, revidiranjem, z delovanjem računskega sodišča in z dosežki na tem področju. Veseli me tudi, da Danska pošilja žensko kandidatko, glede na to, da ima sicer Evropsko računsko sodišče rahu deficit pri enakosti spolov, če se malce upohecam. Svoje na nek način vprašanje bi razdelil v tri sklope po teh vezano na vprašalnik in sicer glede delovnih izkušenj. Eno vprašanje v svojem odgovoru na vprašanje o treh najpomembnejših odločitvah, pri katerih ste bili udeleženi v svoji poklicni karieri. Eh, navajate, da ste svoje izkušnje na področju revidiranja javnega sektorja uporabili za izboljšanje življenja državljanov, krepitev odgovornosti in preglednosti in zagotavljanja trajnega zaupanja deležnikov v eh, uporabo sredstev. Eh, zanima me predvsem to, kakšen je vaš vtis, koliko računsko sodišče vaše in pa seveda tudi druga lahko res vplivajo na izboljšanje življenja državljanov in Eh, koliko pravzaprav eh, državljani poznajo delo računskega sodišča v zvezi s tem in ali ga prepoznajo kot pomembnega partnerja pri eh, izboljšavi njihovih, njihovega položaja, zlasti ko govorimo o porabi javnih sredstev, ki bistveno lahko vpliva tudi na kvalitete življenja. Gospa Jakobson, izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala. Mislim, da je nekaj posebnega, da me danes izprašuje nekdani eh, predsednik računskega sodišča. Ne zgodi se pogosto, da imamo dva revizorja za isto mizo. Kar se tiče revizij in eh, prednosti za državljane, kot sem dejala, v svojih odgovorih, so to vrstne revizije zame zelo pomembne, zato ker dejansko spreminjajo življenje eh, državljanov. Tekom revizije lahko izpostavimo eh, teme, ki so zelo pomembne eh, za državljane, ki vplivajo na njihovo življenje. Področja so različna, ampak v mojem kontekstu lahko rečem, da smo sledili strategiji v kateri smo želeli pripraviti več revizij poslovanja tekom leta, ki bi bile usredotočene na državljane. Želeli smo zagotoviti, da bodo te revizije, revizije imele dejanski učinek na državljana. To je pomenilo tudi, da smo z državljani sodelovali, naprimer s pomočjo vprašalnikov ali pa neposrednih intervjujev. Obiskali smo različne institucije, ki predstavljajo državljane. Zastavljali smo jim eh, vprašanja, poskušali smo ugotoviti, začutiti, kaj tašna revizija pomeni za navadnega danca, za navadno danko. In tekom te, eh, tega dela smo pripravili nekaj zelo dobrih revizij poslovanja, s katerimi smo lahko precej izboljšali življenje državljanov, naprimer na področju zdravja, na področju eh, vključevanja v družbo, na področju uh, Eh, socialnih prednosti. Lahko smo izpostavili določena področja, ki so pomembna za državljana. Govorili smo naprimer o temah, kjer so potrebne politične spremembe v občinah, eh, kjer morajo občine nekaj spremeniti za to, da pomagajo državljanom. V naših poročilih eh, o poslovanju v povezavi z državljani smo bili precej uspešni dosegli smo tudi veliko zanimanja medijev, veliko dobre publicitete, tudi v odboru za eh, javne račune in v danskem parlamentu. Kar se tiče tega, do kakšne mere se državljani zavedajo, eh, kaj počne sodišče za njih, no, To je pravo vprašanje, z njimi moramo sodelovati, naprimer s pomočjo vprašalnikov in intervjujev in na ta način zagotovimo seveda tudi, da je tema, ki smo jo izbrali za revizijo poslovanja, prava. Na osnovi eh, načrtovanja, na osnovi eh, podatkov, ki jih imamo, lahko na to pripravimo pravo poročilo eh, o reviziji poslovanja, ki bo dobra tudi za širši interes parlamenta za širše okolje? Mislim, da je to moj odgovor na prvo vprašanje. Hvala. Za odgovor eh, se približno v tej smeri sem ga tudi uh, pričakoval. Uh, eno vprašanje vezano na uh, neodvisnost članov računskega sodišča gre za zelo pomembno vprašanje, tako za člane kot za samo inštitucijo. In včasih res naletimo na težave, tako za neodvisnost same inštitucije eh, računskega sodišča kot tudi članov. Eh, politika seveda ima tudi svoje interese pri tem, eh, če ne drugega, politika tudi imenuje člane evropskega in nacionalnih sodišč. In prosim, me zanima vprašanje na kratko, če lahko odgovorite, katere garancije in pravila bi po vašem mnenju morale še obstajati, da bi lahko članom računskega sodišča omogočali res pa polno neodvisno izvajanje njihovih nalog in ali je absolutna neodvisnost sploh mogoča. Hvala, kolegin. Hvala, jak sem se Kolegica, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. Neodvisnost je zelo pomembna tema in pomembno je o njej govoriti in jo imeti v mislih, ko izbiramo eh, člane računskega sodišča. Bistvenega pomena je, da zagotovimo takšno neodvisnost eh, za tiste, ki delujejo v računskem sodišču. Sama sem se na neodvisnost na nek način navadila. Prihajam iz institucije za vrhovno revizijo, eh, ta je popolnoma neodvisna, ni vezana na druge postopke, eh, razen na tiste, ki so povezani s parlamentom, naprimer v zvezi s proračunom. Razen tega pa lahko ta institucija izbere teme, ki jih bo obravnavala, poročila, ki jih bo obravnavala, nihče ne more na nas pritisniti. In zame je to eh, del mojega vsak dana, da sem del takšne neodvisne institucije. In mislim, da bi lahko del tega prenesla tudi na računsko sodišče. Pomembno je namreč, da Računsko sodišče se stoji iz eh, članov in članic, ki so resnično neodvisni, eh, na katere države članice ne vplivajo. Mednarodni revizijski standardi zahtevajo eh, neodvisne vrhovne revizijske institucije in upoštevati moramo dejstvo, da je način, na katerega izvajamo to neodvisnost, na katerega se držimo te neodvisnosti, eh, bistvenega pomena za samo delo revizijske institucije. Le tako lahko zagotovimo, da bomo resnično neodvisni. Imamo različne standarde, ki zahtevajo uporabo določenih postopkov, naprimer eh, etični kodeks, eh, kodeks ravnanja in druga interna pravila, ki se jih moramo držati. V našem vsakdanu moramo pokazati, da imamo jasne etične standarde, jasne vrednote, ki bodo eh, doprinesli k neodvisnosti same institucije. Hvala. Kolegi Šulčešnjem. No. Šulčeš, kolegi, izvolite. Glede eh, upravljanja nalog. Eh, eh, Veseli seveda nas, da je Evropsko računsko sodišče tudi prepoznalo potrebo po večji vlogi eh, revizij smotrnosti v svojem letnem programu In tukaj si seveda se je aktivno vključil tudi kont z svojimi predlogi, posebej še za leto 2016. Eh, In zanima me predvsem, ali je tudi vaš cilj v delovanju Evropskega računskega sodišča aktivno sodelovati v eh, opravljanju teh revizij smotrnosti, zlasti glede tistih vprašanj, ki so pomembna za državljane Evropske unije na številnih eh, področjih in seveda poleg znanih efficiency, effectiveness in economy, ali pripoznate tudi kot eh, pomembne cilje eh, smotrnosti eh, tudi ecology, equality in ethics kot pomembni elementi pri doseganju ciljev zlasti glede strategije Evropa 2020 in ali si, če rečem, drznete razmišljati, tale že bi tudi vprašanje ekologije, eh, enakosti in pa etike postali eni od ciljev revizij v prihodnem eh, obdobju, ker so izjemno pomembni za preko, eh, odgovor državljanov, kako poslujemo z njihovimi sredstvi. O, Jakobsen, Gospa Jakobsen, izvolite. Če, well, Najlepša hvala. Cenim revizije poslovanja, ki jih lahko izvajajo eh, vrhovne revizijske institucije in eh, računska sodišča in mislim, da je pomembno, da zagotovimo, da eh, pokrijemo tudi ta tri področja, ki ste jih omenili, ekologija, etika, to so zelo pomembna področja v eh, tem procesu. Brez dvoma je to nekaj, kar lahko upoštevamo pri eh, revizijah poslovanja. So pa to pomembne teme za vse vrhovne revizijske institucije in eh, tudi za računsko sodišče. Priprava dobrih poročil, ki so uporabna za parlament, je dobro vločitev, dobro sodelovanje med eh, sodiščem in parlamentom, lahko odboru za proračunski nadzor da dobro platformo za politično spremanje odločitev, ki vas čaka. Um, revizije poslovanja so torej izjemno pomembna, pomembne za zagotavljanje eh, kakovostnih rezultatov za različne odbore v parlamentu. Še zadnje vprašanje. Poročevalec, izvolite. Ko smo že pri revizijah smotrnosti, eh, bi se dotaknil še enega zelo zanimivega, bolj provokativnega vprašanja, vezano na odnos med revizijo pravilnosti in revizijo smotrnosti. Eh, v letnih poročilih Evropskega računskega sodišča eh, in drugih posebnih poročilih veliko krat govorimo o stopni napak, to pomeni o nepravilnostih na mnogih področjih, tudi na področju uh, javnih naročil, kjer se obrnijo milijarde uh, evropskih sredstev. In uh, eh, dosikrat se tudi uh, auditor oziroma uh, kontrolor znajde v uh, težavi, ko po eni strani ugotovi uh, formalno nepravilnost, ki pa sicer nima nobenih posledic na neka druga načela, hkrati pa eh, trči skupaj v načelo efikasnosti oziroma učinkovitosti. In ali mislite, da je smiselno v bodoče razmišljati tudi pri delu Evropskega računskega sodišča o tem, da se postavi tako imenovan test sorazmernosti, ki bi lahko presodil, kateremu načelu ob teh konfliktih dati prednost. Ker včasih tudi načelo formalnosti lahko pohodi načelo, načelo učinkovitosti, kar ima lahko seveda lahko tudi finančne posledice. Kolegin Jakobsen, dete. Izvolite, kolegica. Najlepša hvala. Na področju revizije poslovanja pokrivamo, pokrivamo uh, smotrnost, pravilnost eh, in ekonomijo. V Evropi pa govorimo tudi o evropski dodani vrednosti. Češ, da moramo zagotoviti takšno dodano vrednost. Vaše vprašanje, če naj bo prioriteta uh, smotrnost ali učinkovitost, vse je precej odvisno od posamezne teme. včasih se izkaže, da je eh, učinkovitost bolj pomembna, na drugih področjih pa je smotrnost tista, ki eh, ima prednost. Po mojem številne vrhovne revizijske institucije pripravljajo poročila o učinkovitosti. Je pa to zelo težka tema, ker potrebujemo veliko podatkov. Vprašanje je seveda, če lahko eh, pripravljamo takšne sklepe, kot jih pripravljamo, če eh, lahko ocenimo, kaj se je eh, dogajalo. Te tri eje v angleščini oziroma štiri eje je treba upoštevati, ta štiri načela je treba upoštevati, ko izbiramo področja, ki bi jih morala. Eh, takšna revizija poslovanja pokriti. Ne vem, če je lahko eno načelo eh, postane pomembnejše, ampak revizija poslovanja kot takšna je zelo pomembna za sodišče, za vrhovno revizijsko eh, institucijo. Več sredstev moramo ponuditi ravno temu področju. Več kolegov je prosilo za vprašanja. Prosim vas, da ste točni, da se držite dveh minut. Kolegica Jana Zender, izvolite. Sí, gracias, eh, señora Jacobsen. Najlepša hvala. Hvala, gospa Jakobsen. Veseli me, da je Danska predlagala žensko za članico računskega sodišča. Zahvaljamo se lahko danski vladi za to odločitev vi ste na nek način pionirka na eh, tem področju. Imam vprašanje v zvezi z evropskim proračunom. Zanima me trenutna tendenca v zvezi s proračunom, začenši z lastnimi sredstvi. Trenutno imamo 64 odstotkov eh, sredstev, ki izhajajo iz eh, BDP-ja. Zanima me, kaj menite o vprašanju neutralnega nadzora. Imamo večletni finančni okvir, ki traja sedem let, računsko sodišče samo pa izvaja nadzor vsako leto. Stopnje eh, napake eh, in poraba niso enaki v enem letu v primerjavi z drugim letom, v začetku tega obdobja in proti koncu tega obdobja. Imate veliko izkušenj z področja Evropske investicijske banke, včasih je za nas eh, to precejšen izziv tukaj v parlamentu, pa tudi v računskem sodišču, včasih je težko zagotoviti dobro eh, revizijo, dobro poročilo, ko se enkrat sredstva stečejo v Evropsko investicijsko banko. Zanima me, če bi lahko eh, pri tem kaj naredili, kako vi gledate na to situacijo. In še vprašanje porabe na strani držav članic. Soočamo se eh, z več težavami, kar se tiče porabe eh, sredstev z naslova skladov držav članic. Omenili ste naprimer svoje izkušnje iz Danske in glede na to, da imate izkušnje tudi z področja Um, revizije evropskih uh, sredstev uh, in njihove uporabe uh, na področju Danske. Me zanima, kakšne so te izkušnje? Kaj ste ugotovili? Imate morda kakšen kritičen komentar, kar se tega tiče? Kaj ste ugotovili pri reviziji teh skladov? Najlepša hvala najprej hvala za prijazne besede, gospa Sender. Tudi sama sem vesela, da sem tukaj in tudi sama sem vesela, da sem prva uh, ženska, ki jo je danska vlada imenovala. Uh, to je resnično velika sprememba in uh, nekaj pozitivnega. Vaše prvo vprašanje se nanaša na letne računovodske izkaze v primerjavi z večletnimi računovodskimi izkazi. Uh, ponavadi je za revizorje pomembno predvsem to, da imamo račun, računovodski izkaz, ki ga lahko revidiramo. In a, eh, pri tem oblikujemo a, eh, svoje mnenje. Če bi računovo, a, eh, računsko sodišče a, pripravilo revizijo za večletni računovodski izkaz, bi moral takšen izkaz obstajati. Mi se trenutno osredotočamo pač na računovodske izkaze, ki jih dobimo vsako leto. Tradicija je pač takšna, da eh, revizor pripravi poročilo o eh, letnem računovodskem izkazu. Sama nimam izkušnje z eh, področja priprav večletnih računovodskih izkazov. Kar še ne pomeni, da to ne more obstajati. Prva ovira pa je seveda ta, da bi morala komisija takšno eh, izjavo, eh, takšen izkaz pripraviti, kar bi seveda trajalo dlje časa. Tudi revizor bi potreboval dlje časa, da bi pripravil mnenje. Standardi, ki zahtevajo letne računovodske izkaze, so dobra ideja, ker na ta način delamo hitreje in lahko obravnavamo različne transakcije, eh, ki so potekale v določenem finančnem letu. Tisti, ki na to pogledajo to eh, finančno mnenje, si lahko ustvarijo lastno mnenje za posamezno leto. Zanimalo vas je tudi, kakšne izkušnje imam iz eh, odbora za revizije iz eh, Evropske investicijske banke. Kot sem dejala v svojih odgovorih, sem bila članica odbora za revizije eh, v banki, ki je neodvisen. Ta odbor pripravi revizijsko mnenje eh, v zvezi z privatnim revizorjem. To mnenje preda banki, eh, tudi ministrom, zato da lahko ti ugotovijo, če je bilo revizij dovolj, če so transakcije usklajene eh, s pravnimi zahtevami, ki jim mora slediti banka. In eh, moje izkušnje z tega področja, moje izkušnje iz Evropske investicijske banke so po mojem mnenju dobra osnova za moje morebitno delo v računskem sodišču. Poznam namreč delo banke in eh, te informacije bi bile verjetno precej uporabne tudi za delo računskega sodišča. Kar se tiče pa sodelovanja med eh, odborom eh, za revizije in računskim sodiščem, naloge so različne, usklajene z različnimi pravilniki in pogodbami. Oba organa ima, imata enako upravno strukturo in verjetno bi bilo dobro, da bi ta odbor za revizije in računsko sodišče tesneje sodelovala. Vem, da so bile pripravljene tudi revizije poslovanja v računskem sodišču eh, na temo posameznih programov banke, na temo investicijskih eh, skladov, eh, ki potekajo na tem področju. Mislim, da je sodelovanje pametna izbira. Zadnje vprašanje pa je bilo povezano, če se ne motim, z mojimi izkušnjami, z mojo lastno državo in z uporabo evropskih eh, sredstev in revizijo uporabe teh sredstev. Nekaj revizij sem pripravila v okviru sedmega raziskovalnega okvira, ker imamo revizijska mnenja nacionalnih revizijskih organov o različnih nepovratnih sredstvih nikoli pa nisem pokrivala, naprimer, eh, porabe sredstev za kmetijstvo. Ne zato, ker si tega ne bi želela, ampak preprosto zato, ker eh, nikoli nisem v rotaciji prišla do Ministrstva za kmetijstvo. To pa ne pomeni, da nisem eh, spremljala tovrstnih revizij evropskih sredstev na Danskem. Kot sem zapisala v življenjepisu, moj urad vsako leto pripravi mnenje o skladnosti in zakonitosti evropskih skladov in sredstev na Danskem. Pripravljamo tudi nekatere revizije poslovanja, ki se nanašajo na um, uporabo evropskih skladov na Danskem. In tudi uh, naš odbor za račune je bil tega vesel. Evropska sredstva so prioriteta v tem odboru. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica, se vam za dve minuti, prosim, samo gospod kolega. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dobro jutro, gospa Jakobsen. Veseli me, da ste z nami. Sam se bom pridružil eh, poročevalcu, strinjam se eh, z njim, veseli me, da je Danska izbrala žensko kot kandidatko. Ker pa prihajam iz Finske, lahko rečem, da nisem tako eh, presenečen, da je Danska pokrila ta vidik. Po mojem mnenju, in mislim, da se tukaj v dvorani večina strinja s tem, je Evropsko računsko sodišče ključni akter pri eh, nadzoru evropskega davkoplačevalskega denarja. Imam nekaj konkretnih vprašanj v zvezi s tem. najprej takole. Kako bi razvili izjavo o skladnosti? Naliti si moramo eh, čistega vina. Tako imenovano kazanje s prstom, eh, naming and shaming, je zelo aktualna tema v Luksemburgu. Sam temu ne bom rekel tako, Vseeno pa me zanima, kakšno je vaše stališče glede odkrivanja dejanskih napak v državah članicah. To tega uradno še ni na mizi, se pa tega uh, veselimo v naslednjih letih. Upam, da bo računsko sodišče naredilo nekaj napredka v uh, tej smeri. Na to spremanje proračuna na osnovi poslovanja. Komisija in gospa Georgieva veliko govorita o tem in uh, to je pomemben del njenega vsakdana. Zanima me, če bi vi krepili eh, revizije poslovanja v računskem sodišču, če bi raširili obseg teh revizij. In še tretjič, a se vam zdi, da moramo poenostaviti postopke za posebna poročila? A menite, da bi morali ta posebna poročila pripravljati precej hitreje kot eh, sedaj. Če je takšno tudi vaše mnenje, kaj bi naredili kot članica računskega sodišča za to, da bi vplivali na to situacijo, za to, da bi imeli informacije o pravem eh, času. Trenutna situacija je nespremljiva. Poprečje je približno 19 eh, mesecev in to preprosto uh, ne gre tako več naprej. Hvala. Gospa Jakobsen, izvolite. Hvala lepa, hvala za te prijazne pripombe. Mislim, da ste omenili nekaj zelo pomembnih vprašanj. Najprej glede. Izjave o zanesljivosti, potem ste omenili uh, tudi kazanje s prstom v Luksemburgu. Izjava o zanesljivosti gre skozi dolg proces. To je povezano tudi z mednarodnimi revizijskimi standardi. Vedno je dobro, da se zavedamo vseh zahtev, če delamo na tem področju, od teh, ki prejmejo izjavo zanesljivosti in revizijska mnenja včasih slišim, da prejemniki težko razumejo, o čem sploh govori revizor, zakaj gre, ker nam bi bila terminologija zelo zahtevna, tako da moramo delati na tem, da bi pojasnili, zakaj gre pri tej izjavi, kakšna so sporočila v revizijskem mnenju, kaj je v tej izjavi o zanesljivosti. No, mislim, da bi tu lahko uporabila svoje revizijske izkušnje, sicer dela še ne poznam tako dobro, ampak lahko pa bi uporabila svoje izkušnje tudi pri tej izjavi zanesljivosti, če bilo to potrebno. Ampak treba se je zavedati, da mora to biti skladno standardi, tako kot revizori izrazijo svoje mnenja. To ni nekaj, kar bi si lahko kar tako izmislili. To temeli na zelo celovitem delu oblikovanja revizijskih mnen. Glede kazanja s prstom, ali kako to že imenujemo, mislim, da so nekatere revizije smotrnosti poslovanja pokazale, kje so napake, kakšne so težave, kdo je kriv. Pri drugih pa smo se odločili, da bomo upoštevali tudi različne transakcije in zato, da bi poznali stopnjo napak po posamičnih državah, mogoče Tu potem ni treba toliko upoštevati stopnje napak, ampak pravzaprav tudi samo poslovanje. Sodišče je šlo v takšno smer, kjer vidimo sedaj več informacij o stopni napak. Ampak ne vem, kako je sedanjimi vzorci, ne vem, če lahko s tem potem pokažemo na to, kakšne so posamične stopne napak glede na posamično državo, kajti za to bi potrebovali različne revizijske ozorce, zato da bi lahko prišli do takšnih zaključkov. Potem ste spraševali tudi na določanju, o določanju proračuna, ki bi temeljil na smotrnosti poslovanja. Ne vem, toliko o tem. Mislim, da je to dobra pobuda. Če govorimo o ključnih kazalnikih delovanja, ki bi bili v zadju, potem bi lahko videli, kakšni so učinki, kakšno smotrnost naj bi dosegli. Potem, če to tako, sem za, kajte to bi prineslo večjo jasnost in to bi vplivalo tudi na samo financiranje. Potem tretje vprašanje. Govorili ste o posebnih usmirjenih procesov, tu naj bi imeli 19 mesecev časa za ta proces na sodišču, no kot sem sama povedala, po zetku sem sodelovala pri smeritvi teh postopkov pri nacionalnih revizijah na Danskem in sama lahko po svojih izkušnjah rečem, da upam, da bomo izboljšali hitrost izdelave poročil. Kaj te, ko smo usmerjali te procese doma, smo ugotovili, da bi radi, da so poročila na voljo pravočasno, da zagotavljajo fleksibilne informacije. In odbor je želel, da bi sestavili poročila zelo kmalo. Zlasti odbor za javno odgovornost. Mogoče bi lahko imeli To že v šestih do osmih mesecih. Imeli smo nekatera poročila, ki so bila oblikovana v sedmih mesecih. Kar kaže, da je to mogoče bolj obremenjujoče za revizorja, to, da se stavi poročilo v sedmih mesecih. Ampak, če izberete neko temo, ki je ožja, imate lahko bolj fleksibilno poročilo to se lahko objavi prej in bolj pravočasno. Vse odvisno od teme, ampak pravzaprav gre za fleksibilnost in tudi pravo temo, kot sem rekla. To je treba upoštevati pri poročilih o smotrnosti poslovanja. Hvala lepa, predsedujoča navezal bi se na besede poročevalca in drugih glede vašega življenja pisja in glede vaše preteklosti, gospa. Zelo lepo vas je videti tu. Nekaj vprašanj imam. Prej smo omenjali stike z državljani. Gospa Jakobson. Gospod Brinik Majer iz nizozemske je bil deležen številne pozornosti v medijih, ker je menil, da bi morali odpraviti letne izkaze, ker naj ne bi pomenili nič za nikogar in da bi to morali spremeniti, je rekel. Zanima me, kakšna so vaša mnenja o tem? In potem drugo zelo kratko vprašanje. Omenjali ste eno skrižje interesov. To je vedno nekaj, kar sami poslanci tu pogosto obravnavajo. Na to moramo nenihno paziti. Rekli ste, da v vašem portfelju ni nobenega navskrižja interesov in rekli ste, da boste javno objavili tudi vse, kar je povezano z vašimi financami. To je odlično, to podpiram, kajti s predsednikom računskega sodišča boste morali deliti takšne finance, ampak zakaj bo šlo ali lahko poveste kaj o tem? Kaj boste morali objaviti? Hvala. Questions? Hvala za ta vprašanja. Najprej prvo vprašanje, stiki z državljani, ali državljani pravzaprav razumejo ta revizijska poročila, ali lahko razumejo sporočila, komentarje revizorja. No, rekla bi, da smo v nacionalnem revizijskem uradu delali na tem, kajti zavedali smo se, da če želimo vplivati na državljane, potem moramo poslati jasna sporočila. Zato smo poskrbeli za to, da so naša poročila o revizijskem pregledu zastavljena na tak način, da tudi običajni državljani to razumejo. Tako da smo delali na tem, pomagali so nam tudi svetovalci, pomagali so nam novinari, tako da smo lahko to sestavili na preprost način, da smo lahko poslali enostavno sporočilo državljanom in to je bilo uspešno. To smo preverili pri nekaterih državljanih, če so razumeli to, kar smo napisali v naših poročilih. In videli smo zelo dobre rezultate. To je prav gotovo nekaj, na čemer moramo delati v nekem revizijskem uradu, da ljudje pravzaprav razumejo to, kar pravite, da razumejo sklepe poročil. Potem drugo vprašanje, glede na skrižja interesa, če sem pripravljena javno objaviti svoje finance. Ja, seveda sem pripravljena to storiti. Nisem povezana z nobenim zasebnim podjetjem, imam nekaj delnic, zemlji sklado in mislim, da bi bila ta objava enaka kot pri drugih članih sodišča. To ni, ne bi bilo nič neobičajnega, nič presenetljivega. Hvala. Der Kollege Stechowski hat sich als erst Kolega Stehovski se je prvi javil, zato mu dajem besedo. Najlepša hvala. Uh, first, uh, Najprej narečem, da sem zelo hvaležen, ker je Danska poslala tako kakovostno kandidatko. Tudi za me je to pomembno, vaš življenjepis je odličen in zelo sem vesel, ker ste se tako konkretno odzvali na naše vprašanja. Sam bi imel dve konkretni vprašanji. Najprej, kako si predstavljate te konstruktivne stike med Evropskim parlamentom in tem odborom in sodiščem, kajti to ste omenjali v vašem govoru, konstruktivni stiki so zelo pomembni. In drugo vprašanje. kako bi lahko to sodišče postalo sodišče, ki bi imelo več spoštovanja, da bi se ta poročila sodišča imala bolj resno v državah članicah. To je drugo vprašanje. Hvala. Gospod Jakobsen, izvolite. Hvala, hvala za te pripombe. Ja, prvo vprašanje se je nanašalo na to, kako določiti in ohraniti stike med parlamentom in odborom. Kot sem povedala uvodoma, sem vesela, ker sem to. Vaše prispevke bom tudi upoštevala v prihodnosti. Seveda bom vesela kakršnih koli prispevkov glede tem, glede področji, ki naj bi jih skupaj preučevali. Tu gre za pomembne informacije za računsko sodišče. To je treba upoštevati pri načrtovanju, da bi videli, kakšne so vaše zahteve, želje pri prihodnih poročilih. Seveda bi bila pripravljena sodelovati v tem odboru, tako da bi predstavila revizijska poročila. Pripravljena sem priti na obravnave, sestanke, kot pač želite, kajti mislim, da potrebujemo tesne stike med politiki in člani računskega sodišča. To zaupanje je bistvenega pomena pri sodelovanju. Tako da bi bila res pripravljena olajšati to sodelovanje v prihodnosti. Mislim, da nisem razumela drugega vprašanja. Ali ga lahko ponovite? Ja, spraševal sem o spoštovanju revizijskih poročil o državah članicah. Kaj boste storili za to, da bodo vaša poročila deležna večje pozornosti v državah? Kajti države pogosto ne spoštujejo poročil računskega sodišča. Ja. Seveda je zelo pomembno, da so revizijska poročila javna, soglašujejo v medijih. To je pomembno za računsko sodišče ali z kakršno koli revizijsko institucijo. Pomembno je, da to menijo novinari v medijih, kajti to ustvarja določene pritiske. Da se stvari spremenijo. Sodelovanje med mediji in sodiščem je zelo pomembno pri teh revizijskih poročilih, tako da se lahko zgodijo spremembe v državah članicah. Hvala. Zdaj, kar kolega Črnitski, izvolite. Hvala, predsedujoča. Po vaši izjavi o tem, da se moramo umiti na dve minuti, bom seveda zelo kratek. Gospa Jakovsen, dobrodošli. Za vas imam informacijo o presenečanje čestitke, zato ker ste tako dobro podkovani, ker tako dobro odgovarjate. Glede informacije naj vas v imenu svoje politične skupine obvestim, oprostite, naj vas obvestim, da vas bo moja skupina podprla, podprla bo vašo kandidaturo, pa še presenečenje, nimam vprašanj za vas. Uh, hvala za to presenečenje, kako lepo. Ja, no, ja, najlepša hvala, tudi sama bi želela spregovoriti. Gospa Jakobsen, računsko sodišče je trenutko v postopku reform. Zato je pomembno, da bodo vsi člani aktivno podpirali in so ustvarjali ta postopek reform. Prav zato vas prosim, da res aktivno podprete ta postopek novih reform. Kar se tiče notranje birokracije v računskem sodišču, to lahko resnično še izboljšamo. Pa tudi to vprašanje Udeleževanje revizorjev pri delu računskega sodišča je ključnega pomena. Mislim, da moramo nujno o tem razmisliti in to izboljšati. Računsko sodišče ima vedno to težavo, da se stalni člani poslovijo in potem pridejo novi. Ne glede na to, kakšne reforme sprejmejo, nikoli nismo gotovi, ali bodo te reforme tudi nadaljevali kasneje. Prav zato je zelo pomembno, da podprete te reforme postopke reform v računskem sodišču. To je prva stvar, sedaj pa drugi. Videli smo, da nam je računsko sodišče v tem letu predstavilo 35 izrednih poročil. Ne vem, kdo bo vsa ta poročila prebral, to je odprto vprašanje. Prav zato bi vam rada sporočila, da je vprašanje hitrosti dela računskega sodišča pomembno, namreč kako dostopni so in eh, kaj počnejo kot poročevalka sem se, iz, se sem zdaj priborila predlog eh, spremembe k enemu poročilu in sedaj imamo tukaj na voljo kar nekaj časa za odgovor. Računsko sedišče ima kar 13 mesecev, da na to odgovori, to je precej dolgo. Mislim, da 13 mesecev ne sme biti najkrajši čas, ampak najdaljši čas za odgovor. Veseli bomo, če odgovorite prej mislim, da moramo tukaj razmisliti o teh časovnih rokih. Zgodovinsko pomembna poročila, ki pa govorijo o stvarih, ki so se zgodila pred leti, tako rekoč, so zelo neuporabna. Prav zato je vprašanje koristnosti dela, ki ga izvaja računsko sodišče. S tem se soočamo tudi mi in zato vas prosim za podporo. Gotovo vam lahko podam tudi podrobnosti glede tega primera, ki sem ga prej omenjala. Hvala, predsedojoča. Glede procesa izvajanja reform lahko rečem, da bi bila res rada vključena v ta proces izvajanja reform, da bi to podpirala po najboljših močeh, kajti mislim, da potrebujemo nov veter sprememb v revizijskih institucijah zato da bi se razvili, da bi oblikovali boljše prakse, da bi imeli boljšo kakovost poročanja. To je nekaj, pri čemer lahko uporabim svoje izkušnje iz drugih revizijskih institucij, kajti tudi mi smo šli skozi spremembe, izvajali smo kar nekaj reform, preučevali smo procese in kakovost. Seveda lahko pri tem pomagam. Glede hitrosti oblikovanja poročil in časovnic, tudi tu bom uporabila svoje izkušnje iz višjih revizijskih inštitucij, pri katerih sem delala doma, da bi videli, kako imeti hitrejša poročila, da bodo bolj fleksibilna, kako zagotoviti informacijo poročilu pravočasno, kajti zavedam se in ja, priznavam, Če morate čakati skoraj da dve leti na poročilo, je to res dolgo časa. In res se bom potrudila po najboljših močeh, da bom vplivala na procese in postopke s svojimi izkušnjami iz nacionalnega urada, da bomo skrajšali ta čas poročanja. Hvala. Najlepša hvala. Želi poročevalec še besedo? Ja, hvala, predsedojoče. Imel bi dodatno pripombo in vprašanje. Govorili smo o vlogi višjih revizijskih inštitucij, govorili smo o poročilu in časovnici, ampak še nekaj je pomembno za me. Zanima me, kakšna je vloga teh inštitucij. S tem je povezana tudi vloga Evropske unije. Naj omenim recimo primer, ki se je zgodil pred nekaj meseci, ko naš odbor ni dodelil razrešnice nekemu projektu. Ker je tudi Evropsko računsko sodišče oblikovalo poročilo, v katerem je bil ta projekt predvsej kritiziran, potem so nas obvestili o neočinkovitostih, nepravilnostih pri tem projektu, omenjali so učinke tega projekta. Torej, zato smo predlagali, izogib razrešnici in glasovali smo o tem. Ampak na plenarnem zasedanju je večina poslancev v parlamentu brez razprave potrdila razrešnico. Tako da v takšnih primerjih je zelo pomembno tudi računsko sodišče dvigne svoj glas, da reče, zakaj smo sploh tu, zakaj sploh oblikujemo ta poročila, če jih nihče ne spoštuje. No, vem, da je to občutljivo vprašanje. Ampak res mislim, da mora tudi Evropsko računsko sodišče voditi ta boj vsak dan za svoja stališča, zato da bo sodišče prepoznano kot pomembna institucija, ne pa le nekje v zadju, se srečujemo le v tem odboru včasih. Ne, da je sodišče resen partner Evropske komisije in Evropskega parlamenta. In videli smo recimo takšne situacije v prejšnjih mesecih in takrat morate dvigniti svoj glas. <laughs> Ja, to je zanimiv predlog. Kaj pa lahko stori računsko sodišče? saj je parlament politični organ. Ali želite še nekaj zaključnih besed? Ne, potem pa najlepša hvala, da ste bili tukaj, zaslišanje je sedaj končano. Vabim vas, da zapustite uh, prostor, razen tistih, ki ste, svetovalc, ki ste uh, svetovalci in tisti, ki ste v sekretarijatu. Vse lahko pustite tukaj, zagotavljam vam, da ne bo nihče nič ukradel, samo prosim, da čim prej zapustite sejno dvorano, tako da lahko nadaljujemo in eh, veselimo se morda sodelovanja za gospod Jakobsen.